koncu Frankove diktature. Tako, sedaj pa dajem besedo za zaključek še kolegici poročevalki Emer Kostelo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala gospodu komisarju in hvala vsem kolegom in kolegincem, ki ste sodelovali v razpravi in ki ste izrekli podporo temu programu ki je zelo pomemben in bo pokazal solidarnost ljudmi po Evropi, ki trpijo zaradi revščine. Še posebej pozdravljam dejstvo, da ste pokazali podporo proračunu v višini 3 milijarde in pol in mislim, da bo parlament s tem poslal močan signal svetu. Kar zadeva razpravo o prostovoljni oziroma obvezni naravi, naj pojasnim nekaj stvari, ker imam občutek, da sta ti dve besedi, obvezni ali prostovoljni, nekoliko zavazujoči. Uh, Pomemben vidik je ta, da sredstva, ki so predvidena za najbolj ogrožene, dejansko pridajo v roke najbolj ogroženih. In predlog, ki smo ga prejeli, eh, sprejeli na ravni odbora prejšnji mesec, je dober način, kako lahko to dejansko zagotovimo. Eh, tu pa je cela vrsta predlogov sprememb, ki so jih vložili iz skupin Alde in Zelenih in naj izpostavim, zakaj tu gre. Uh, Gre za zapleten sistem obveščanja, ki utegne pripeljati do zamud pri programi v kritičnem trenutku. Govorili smo o tem, da so zimski meseci zelo kritični za tiste, ki trpijo zaradi revščine in ali so celo eh, brez strehe nad glavo. In zaradi nekaterih predlogov smo mi bi utegno priti do zamud v tem obdobju. In pa še nekaj, kar je zelo pomembno ti predlogi sprememb ne predvidevajo prerasporeditve sredstev. Države članice, ki bi želele poti sredstva za to pomoč, bi morale to storiti na račun sredstev za druge uh, naloge, za druge projekte. Eh, naj podarim še, da države, ki trenutno ne uh, sodelujejo v tem programu, uh, obžalujejo politiko svojih vlad in dejstvo, da ne morejo sodelovati. Uh, In eh, to, kar smo sprejeli v odboru, bi pomenilo, da če pride do spremembe vlade ali vladne politike, da bi države članice lahko začele sodelovati pri porabi tega sklada. Kajte, kot je povedal komisar, sklad je namenjen ljudem, ne vladam, namenjen je ljudem, ki trpijo zaradi hude revščine. Upam, da nam boste dali močan mandat, da začnemo pogajanja s svetom in upam, da bomo na ta način uspeli uresničiti cilj iz strategije 2020, da zmanjšamo število revnih za 20 milijonov. Hvala. Hvala lepa, Emer. S tem zaključujemo razpravo. Razpravo, ki je bila izredno intenzivna in v kateri smo slišali res zelo veliko govornikov. Mislim, da je to ena od razprav, ki eh, dajo naši skupščini še večjo kredibilnost in eh, so dobra ponazoritev njenega dela. Eh, Jutri bomo glasovali o tem poročilu in sicer ob 11.30. Čez par minut pa eh, se bodo začela današnja glasovanja o drugih poročilih, o katerih je razprava že zaključena. Tako da eh, sedaj imamo nekaj časa in naši kolegi tudi, da se sedijo svoja mesta. Tako da eh, bomo nadaljevali v kratkem. Hvala.